med javnimi zavodi za zaposlovanje. Najprej dobi besedo gospod poročevalec, gospod Darden za pet minut. Merci, Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. S prejetjem tega sklepa bo Evropska unija nekdanjo platformo spremenila v nekaj operativnega, delujočega, Tu gre za boljše zdravljanje med javnimi zavodi za poslovanje. Seveda o tem ne odločajo le javni sektori, ampak gre za to, da morajo države poskrbeti za to. Sedaj je vse še teže zaradi vrčevanja, ampak seveda te službe upravljajo temeljno vlogo boja proti brezposobnosti in pri izvajanju strategije 2020, da bi povečali stopnjo zaposlovanja za 75 odstotkov. V Evropi pa vidimo, kakšne stopnje brezposobnosti ta lahko doseže celo do 25 odstotkov v nekaterih državah in regijah. Tu imamo cel niz pobud, krepitve, ki jih potrebujemo na tem področju. To moramo spodbojati. To mrežje bo omogočilo izvajanje takšnih pobud na podlagi primerjanja, bench learninga. Če se bomo primerjali, bomo bolje začeli izvajati te politike enih in drugih. Gre za pobude, ki bodo prispevali k zmanjšanju brezposobnosti za vse starostne skupine, zlasti za ranljive skupine. Zmanjšali bomo tudi trajanje brezposobnosti, da bi se borili proti strukturni brezposobnosti in socialnemu izključevanju. To mreže bo prispevalo k krepitvi javnih zavodov za poslovanje. S tem bomo podprli zlasti tiste socialne kategorije, ki so najbolj ranljive. Spodbujali bomo vzdržno in trajnostno dele. Potem bomo izboljšali pogoj trga dela v Evropski uniji, spodbujali bomo prostovoljno zemljepisno mobilnost v enakih pogojih, zato da bi se odzvali na posebne potrebe na trgu dela. Omrežje bo prispevalo k temu, da bomo rešili pomakanje konkurenčnosti. In uskladili bomo potrebe delodajalcev in delojemalcev. Torej, videli boste, da imamo naloge in cilje, ki izhajajo iz tega omrežja. Seveda vse precej ambiciozno. Potrebujemo pa tudi analizo, izmenjavo, pobude, predloge, ko gre za politiko zaposlovanja. In zato, če želimo dobro izpolniti naloge, morajo vse države članice biti prisotne za pogajalsko mizo. Potrebujemo dobro sodelovanje z drugimi akteri na trgu dela. Zato da bi lahko sodelovali. Na tak način bo prisotno vseh za mizo temeljnega pomena v naših razpravah. Tako da bomo videli, kako tolmačiti to besedilo, temeljno pravno podlago, ali naj imamo obvezno ali prostovoljno sodelovanje v tem omrežju. Ampak razprave niso omogočile, da bi rešili različne pravne interpretacije. Po eni strani imamo svet, potem imamo po drugi strani komisijo in parlament. Kakšen dokaz vidimo? svet bi k dogovoru dodal enostransko izjavo, ker pojasnjuje, kakšno je njegovo tolmačenje, ampak da bi imeli prostovoljen pristop. Odbor za poslitev v našem parlamentu predlaga, da bi k dogovoru še kaj dodali, ampak tu ne smemo spodkopati tolmačenje dogovora. Vsi morajo slovati pri tem obvezno in le tako bomo imeli pravo dodano vrednost tega uradnega omrežja. Čeprav bomo dosegli besedilo, ki bo takšno, naj rečem, da s tem ne bomo povečali zaupanja v obi instituciji, postopku so odločeni, ampak dobro sodelovanje bo pomembno za omrežje, pravite. Omrežje naj bi sodelovalo, če je treba, ampak le na lasno pobudo s socialnimi partnerji, z nevladnimi organizacijami, z lokalnimi, regionalnimi organizacijami, službami za poslitev v različnih državah. Vključili naj bi tudi druge akterje. Potrebujemo sodelovanje z drugimi institucijami unije. Preko sekretarijata, komisije, imeli naj bi odbor za poslovanje, IMKO in ta naj bi imel status opazovalca. Ampak ta status seveda ne preprečuje, da imamo tudi omejujoče sestanke ali izredne sestanke, če to treba. Pri tem sklepu bomo pazili na to, da nimamo le tega sodelovanja s vsemi akteri, ampak da izvajamo tudi druge dejavnosti omrežja za države članice, ki so pristojne na tem področju. To je treba urediti tudi na ravni institucij. Na zvezdni ravni, recimo v Belgiji, na ravni vseh služb v Evropi. Dragi kolegi, ta dogovor je rezultat dobre pobude Evropske komisije. Gre za dobre zaveze parlamenta in sveta, zato da bi še za časa tega mandata to dosegli kljub različnim mnenjem. Rad bi izkoristil priložnost zahvalil kolegom, soporočevalcem, hvala tudi predsednici Prvon Žberes v odboru, je seveda stolovala z nami, ne smemo pozabiti tudi na sekretarijat komisije in na druge, ki so stolovali z nami. Ne zaključim, to novo orodje evropske socialne politike je sicer precej redko, ampak to bo dalo nov zagon boja proti brezposobnosti, zlasti med mladimi. Borili pa se bomo tudi proti socialnemu izključevanju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Derden. Za komisijo, gospod Andor. Gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, naj se zahvalim poročevalcu Dardenu in poročevalcem v Senci, ki so uh, zaključili uh, to uh, zakonodajno delo o sklepu o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za poslovanje. Močni signal pošiljamo, da Evropska unija uporablja vse, kjer ima na voljo za boj proti nezaposlenosti. Na ta način bodo bolje delovali zavode za poslovanje v Evropski uniji in izboljšala se bo koordinacija politik za poslovanja na evropski ravni. In to je bistvo v boju proti eh, z eh, nezaposlenosti in, odporno, in za boljšo odpornost delovnega trga. V evropskem u času evropskog semestra 2013 eh, je osam eh, držav dobila posebna priporočila glede zavodov za zaposlovanje in v prihodnjem eh, evropskem semestru 2014 se bo verjetno zgodilo pomembno. Podobno, zavodi za poslovanje so bistvenega pomena za zagotavljanje garancije um, uporabe mladim ljudem, ki se pa morajo registrirati kot nezaposleni na zavodih za zaposlovanje. To pa pomeni konkretne pobude, kot eh, so, eh, je skupni referenčni eh, sistem, kjer se uporablja benchmarking med sebojna pomoč med, drža, med članicami mreže in izvajanje strateških aktivnosti za modernizacijo zavodov za poslovanje. Na ta način se bo izboljšala njihova uspešnost in izboljšala kakovost storitev za iskalce zaposlitve izpostavili smo neobvezno sodelovanje držav članic v tej mreži. Eh, pri tem pa pričakujemo sodelovanje vseh držav članic. Komisija je jasno povedala večkrat, da se ne strinja z to pravno interpretacijo. V času sprejetja zakonodajnega besedila na svetu bo komisija podala eh, svojo izjavo, da zagotovi popolnoma jasno interpretacijo pravne podlage. Tudi svet bo naredil nekaj podobnega. Eh, jasno je, da moramo imeti eh, pravno varnost in po drugi strani je treba zagotoviti, da se ta sklep eh, sprejme in tudi začne izvajati. To bo dobro za delodajalce in iskalce zaposlitve. Zagotovilo bo visoko kakovo storitev zavodov za poslovanje in zato vas pozivam, eh, vas poslance Evropskega parlamenta, da spremete ta predlog. Vielen Dank, Herr Kommissar. Hvala lepa, gospod Andor. Sedaj pa govorniki v imenu skupin. Gospod Beker za dve minuti. Gospod predsedojoči, gospod komisar. Na začetku želim čestitati poročevalcu Dardenu za zelo konstruktivno in učinkovito sodelovanje. Iskrena hvala. Sem bil glavni pogojalec za ALS. E in uh, govorili smo o tem, da bi oblikovali uspešno sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje. Za Predsednica odbora Beres je prav tako sodelovala na trialogu. Dobili smo nov odličen instrument za boj proti brezposobnosti in že v stopni preventive lahko posegamo na trgu dela. To je zelo pomemben korak. Učenje je zelo pomembno in ta termin bench learning je termin, ki pomeni, da se lahko vse države članice učijo druga od druge. Naprimer, uspešni modeli, kot je jamstvo za izobraževanje mladih, v Avstriji bi moralo biti obvezojoče tudi drugot. In tudi mi v Avstriji se lahko marsikaj naučimo od drugih, naprimer od skandinavskih držav, kajti oni zelo ciljno usmerjeno skrbijo za to, da starejši ostanejo na trgu dela, ne pa, da jih prehitro potisnejo v pokoj. Pri tej novi mreži javnih zavodov za zaposlovanje so kvalitativni in kvantitativni kriteriji tisti, ki so pomembni. Gre za to, da bomo še naprej imeli ustrezna merila za učenje, zato da bomo lahko posamezne države članice ocenjevali bolj natančno. In poleg tega pozdravljam tudi, da ima EURES več kot 100 tisoč novih delovnih mest. To bo prav gotovo zelo koristilo. Ponosen sem na to odločitev na evropski ravni. Hvala. Hvala lepo, gospod Becker. Sedaj pa gospa Kostelo za minuto in pol. Gospod predsedujoči, podpiram in čestitam poročevalca pri tem delu. 26 ljudi je nezaposlenih v Evropi. 100 tisoč v Dublinu, odkudar prihajam. Razlog za to ni, ker ni dovolj delovnih mest. In moramo se premakniti iz vrčevanja v trajnostno rast. Istočasno pa boljša sodelovanje med zavodi za poslovanje iz držav žlanici igra pomembno vlogo. Um, te zavodi bodo lahko bolje delali, če bodo delovali skupaj in še zlasti, ko gre za, um, za gr, zagotovilo za mlade, za zaposlovanje. Bolj učinko, učinkovito se bodo lahko odzivali na probleme, izboljšali bodo sodelovanje z nevladnimi organizacijami, sindikati, regionalnimi. Um, oblastmi in na ta način našli delo za brezposlene. Um, na deloma se bo to financiralo iz eh, strukturnih in eh, eh, kohezijskih skladov, predvsem iz socialnega sklada. Trenutno v, na Irskem se bistveno spreminja organizacija zavodov za zaposlovanje, tako da postajajo te prva točka, kamor se napotijo ljudje, ki so delo izgubili. Podpiram predlog, da se vse države vključijo v to mrežo. Hvala lepa, gospa Kostelo. Sedaj pa gospod Benjen za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Ta odločitev priznava, kako pomembno je vse evropsko sodelovanje na področju zaposlovanja. Še posebej v tem času, ko je stopnja brezposobnosti rekordna v določenih državah članicah in celi deli prebivalstva so zunaj trga dela. Zagotavljanje eh, storitev zavodov za zaposlovanje je pod velikim pritiskom. Ta platforma bo zagotavljala izmenjavo informacij in najboljših praks. Tako bomo še bolj okrepili trenutno neformalno mrežo, prav tako pa bomo okrepili koordinacijo z drugimi deležniki, kot je EMKO in parlament. To je zelo pomembno, kaj te države članice sedaj izvajajo pobude, kot je naprimer jamstvo za mlade. Sistem meril bo prav tako omogočal, da bomo natančno ugotovili, katere države na katerih področjih delajo dobro. Druge države članice se bodo od tega lahko marsikaj naučile. Prav tako pa bomo pomagali pri prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela. Pomagali pa bomo tudi tistim, ki niso v izobraževanju, usposabljanju ali zaposleni. Njim bomo pomagali najti pot do dela. Prav tako sem zadovoljen, da končno besedilo omenja ujemanje spretnosti in odkrivanje pomankanja pomankanja spretnosti na posameznih področjih. Mislim, da je zelo pomembno, da zagotavljamo da bodo državljani imeli spretnosti, ki jih potrebujemo za to, da bomo imeli uspešen trg dela. To ne velja samo za mlade, ampak za vse. Ta mreža bo delovala po celotni Evropski uniji in tako bomo lažje povezali tiste, ki iščejo delo z razpoložljivimi delovnimi mesti. To bo povečalo zaposlenost in tudi mobilnost po Evropski uniji. Sodelovanje, ki ga omogoča ta mreža, bo prispevalo k doseganju ciljev Evropa 2020 za pametno trajnostno in vključujočo rast. To je zelo pomembna, pozitivna odločitev in vse poslance pozivam, da to podprejo. Hvala. Hvala lepa, gospod Benjen. Sedaj pa gospa Lambert za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcev in vsem ostalim, ki so delali na tej temi. Res je, ko preučujemo vprašanje v zvezi z brezposobnostjo, se pojavijo vprašanje v zvezi z kakovostjo in podatki, ki jih administracije pošiljajo. No, to je zelo pomembno vprašanje, kajti to vpliva na življenje državljanov. Vedeti moramo, da je dostop do visokokakovostnih javnih storitev velik del agende aktivnega vključevanja. Res je, dobro je, da se učimo drug od drugega. Mislim, da imamo lahko od tega vsi nekaj. Sodelovanje vseh držav članic je zelo pomembno in eh, argumenti in spori, ki smo jih imeli v zvezi, v zvezi s tem, so bili žalostni. Žal smo skoraj pokvarjali nekaj, kar bi moralo biti vprašanje zdravega razuma. Res je, zagotoviti moramo boljše izkušnje za ljudem. To lahko storimo z jamstvom za mlade, z zaposlovanjem mladih, lahko rešimo tudi vprašanje dolgoročne brezposobnosti, pa tudi reševanje problema ranljivih skupin. Sodelovanje z ustreznimi deležniki bo prav gotovo pripomoglo k temu omrežju. To bo vključevalo ne samo lokalne in regionalne zavode za zaposlovanje, ampak tudi organizacije, ki predstavljajo brezposelne in randljive delavce. Upamo, da bomo lahko prišli to oviro in da bomo na koncu dobili nekaj konstruktivnega. Hvala. Hvala lepa, gospod Lambert. Sedaj pa gospod Cabrnoh, ne vidim ga, zato dobi besedo kolegica Zuber. É evidente que o problema do desemprego. Hvala lepa. Jasno je, da je problem brezposobnosti ključnega pomena. To zadeva veliko mladih po vsej Evropski uniji. Če želimo rešiti ta problem, bomo morali vlagati, vlagati v tehnologijo, raziskave in razvoj. To še posebej velja za države z visokimi stopnjami brezposobnosti. Samo s takšnimi ukrepi lahko zagotovimo delovna mesta in uh, prekinemo uničevanje delovnih mest. Pošiljanje delavcev iz ene države v drugo državo za krpanje začasnih lukenj, po mojem mnenju, ne bo prineslo trajnih rešitev. Mislim, da bomo s tem ustvarili še več razlik, kaj ti prišlo bo do delitve na skupine držav, ki so velike in močne in na tiste države, ki lahko samo izvažajo delavce. Predlog mislim, da lahko sicer podpremo. Hvala lepa, gospa Cuber, sedaj pa gospa Esaja. Arvoisa puhemies. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar. Sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje je zelo pomembno, še posebej zato, ker se srečujemo z velikimi težavami na tem področju v Evropski uniji. Vedeti pa moramo, da se zaposlovanje in socialna varnost eh, izvajata različno v državah članicah in to mora ostati v pristojnosti držav članic. Edini način za doseganje napredka je na prostovoljni osnovi, vendar z izmenjavo najboljših praks lahko dosežemo napredek. Kako je dejal komisar, evropsko jamstvo za mlade je zelo pomembno. Zagotoviti moramo, da bomo izboljšali razmere v državah članicah. Delovanje javnih zavodov za zaposlovanje je zelo pomembno. To lahko koristi tudi mladim. Prav tako pa želim omeniti, da je treba invalidom dati možnost, da se vključijo v trg dela. Po mojem mnenju bi te skupine ljudi morali podpreti pri iskanju zaposlitve. Zagotoviti je treba, da bi več pozornosti namenili zaposlovanju invalidov v okviru javnih zavodov za zaposlovanje. Vse skupaj mora potekati v skladu z evropsko zakonodajo. Hvala. Hvala lepa, gospod Esaja, sedaj pa gospod Regner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se vam želim lepo zahvaliti, gospod komisar, za sodelovanje z Evropskim parlamentom. To ne velja samo za to temo, ampak tudi za številne druge teme. 26 milijonov ljudi v Evropski uniji je brezposelnih. To je še posebej velika katastrofa pri mladih. To moramo preprečiti. Vedno znova se srečujemo z državami, kjer je stopnja brezposelnosti 50 odstotkov in več, ko govorimo o mladih. To je katastrofa. Premalo pogosto o tem govorimo. Vprašanje je, torej, kako bi se lahko borili proti tej masovni brezposelnosti, kako lahko oblikujemo nova delovna mesta in kako lahko zagotovimo delo za ljudi. Seveda, drži, da potrebujemo velike makroekonomske rešitve, in kot eh, socialdemokrati to vedno znova predlagamo. Prenehati moramo z vrčevalnimi ukrepi, zagotavljati moramo jamstvo za mlade in tako naprej. Ampak izvajati moramo tudi manjše pobude, naprimer. Okrepljeno sodelovanje med eh, javnimi zavodi za zaposlovanje je prav gotovo en košček v tem mozaiku. To samo ne bo rešilo masovne brezposobnosti med mladimi, ampak z boljšim posredovanjem delovnih mest lahko vsaj nekaterim pomagamo najti pravo delo in vsak si zasluži to priložnost. Zelo pomembno je, da vključimo na delo tiste, ki se dobro spoznajo na določena področja, naprimer delo, delodajalci, sindikati in tudi nevladne organizacije bi lahko sodelovali pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Regner. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Jazlovecka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Evropska unija želi formalizirati sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje, tako da bi oblikovali mrežo. Mislim, da bi takšno pobudo morali podpreti. Koristi takšne rešitve vključujejo naprimer oblikovanje platforme za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Države članice imajo različne modele in sisteme javnih zavodov za zaposlovanje. Na voljo imamo različna orodja in tudi med pravnimi okviri v državah članicah obstajajo razlike. Zato je bilo zaenkrat skoraj nemogoče oblikovati evropski trg dela. Vendar različne modele bi lahko preizkusili različne načine izvajanja rešitev, učimo se lahko drug od drugega, učimo se lahko od napak in izberemo lahko tiste rešitve, ki se izkažejo za dobre. Takšna platforma za sodelovanje je seveda dobra rešitev, seveda pa ni platforme sodelovanja, pri kateri bi vključili vse storitve. Takšen predlog bi bil zelo koristen. Mislim, da bo trg dela sedaj boljši v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospa Jazlovjecka. Sedaj pa za minuto gospod Kuferati. Hvala, gospod predsedujoči. Vemo, da nova delovna mesta lahko nastajajo le z politikami rasti. Uh, To je pa povezano z velikimi javnimi investicijami, ki potem poženejo zasebne investicije. Ravno tako je jasno, da vse to, kar je potrebno, da bo uh, trg dela bolj uh, usklajen, uravnotežen, da bo večja po. Uh, vezanost med popraševanjem in ponudbo, eh, vse, kar se nanaša na eh, mlade in njihovo zaposlenost, vse to je treba upoštevati. Torej, okrepljeno sodelovanje med javnimi zavodi za poslovanje mora iti ravno v to smer in to mora biti obvezno sodelovanje. Tako, da bo jasno zapisano, eh, kakšne obveznosti obstajajo in kaj velja. In to je eh, prava pot, eh, se moramo, na katero se moramo odpraviti s pogumom. Catch. Hvala lepa, gospod Koferati. Gospa Crowley, v imenu postopka pritegnite pozornost predsedojočega. Gospod Crowley, hvala lepa, gospod predsedojoči ko govorimo o brezposobnosti in ko govorimo o rešitvah, pogosto pozabljamo, da delovna mesta ne ustvarjajo vlada in državne agencije, ampak podjetja. Dati moramo možnost torej, da bodo podjetja rasla. In veliko blokad je na ravni držav članic. Ukrepati moramo na ravni držav članic, torej, da bomo zagotovili, da ne bomo ljudem zagotovili samo spretnosti in viro, ampak da bomo zagotovili tudi da bodo spretnosti in usposabljanje določenega standarda. Ljudje pravijo, da če nekomu daš ribo, bo sit cel dan, če ga pa naučiš ribariti, bo sit celo življenje. Enako velja za trenutno krizo, še posebej na področju brezposobnosti mladih. Mladi morajo imeti spretnosti za tista delovna mesta, ki so delovna mesta prihodnosti. Ne samo, da lažemo po številkah v zvezi z nekim izobraževanjem in tako naprej. Ne, zagotoviti moramo prava delovna mesta. Hvala lepa. Fin dan ga kolegi. Hvala lepa, gospod Crowley. S tem je konec uh, postopka pritegnite pozornost predsedujočega, sedaj pa gospod Andor. Tako, prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najlepša hvala gospodu Dardenu za njegovo trdo delo dosegli smo dogovor s svetom v zvezi z boljšim sodelovanjem med javnimi zavodi za zaposlovanje. Danes smo o tej temi govorili v kontekstu visokostopne brezposobnosti v Evropski uniji. Vendar, danes ne drži samo, da se soočamo z visokimi stopnjami brezposobnosti. Evropska unija je tudi zelo raznovrstna in celo polarizirana glede stopnje zaposlenosti če se naprimer vozimo po Avstriji ali po Bavarskem, človeku postane jasno, da nekaj zelo dobro deluje, vsaj z vidika zaposlovanja. In javni zavodi za zaposlovanje so del rešitve, po drugi strani pa se težave pojavljajo v veliko drugih držav, še posebej na obrobju evroobmočja. Še danes se te države spopadajo z velikimi težavami in ne gre samo za slabo delo javnih zavodov za zaposlovanje, ampak je to skoraj vedno del več problemov. Univerzalne rešitve prav gotovo ni za to, da bi rešili trenutno krizo na področju brezposelnosti, zagotoviti moramo boljše makroekonomske pogoje, to je jasno, prav gotovo pa moramo spodbujati tudi naložbe. Vendar, prizadevati si moramo tudi za boljše delovanje trgov dela in zato je prizadevanje za boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje tako pomembno. Nova mreža javnih zavodov za zaposlovanje bo pomagala izboljšati učinkovitost teh zavodov z vzajemnim učenjem in projekti tehnične pomoči. Politični pomen tega projekta pa je še pomembnejši. Pred eh, dvema letoma smo sprejeli svežen o zaposlovanju kot odgovor na krizo. Prav tako smo predstavili vizijo za evropski trg dela in za številne ljudi v Evropi je delo v tujini edina kratkoročna rešitev za brezposelnost. Razlogov za to je več. Naprimer, dobro znanje tujih jezikov ali nižanje stroškov prevoza vodi do tega, da bo vedno več ljudi poskušalo najti delo v tujini. Spodbujati moramo tudi prosto gibanje ljudi. Vendar napačno bi bilo predvidevati, da ta predlog zadeva samo mobilnost delavcev. Izvajanje zelo pomembnih zavez, kot je naprimer jamstvo za mlade, je prav tako odvisno od mnogo boljšega delovanja javnih zavodov za zaposlovanje v državah članicah. Zato je današnji predlog tako pomemben in zato mislim, da bi to morali podpreti. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Andor. Na koncu dobi besedo še poročevalec za minuto. Gospod Arden, izvolite monsieur le président chers collègues la nécessité d'une lutte okrepiti moramo boj proti brezposelnosti na evropski ravni in poskrbeti moramo, da se jamstvo za mlade izvaja zelo hitro. To je postalo jasno tudi v tej razpravi. Zahvaljujem se vsem, ki so govorili o tej razpravi. Ker zadeva predloge sprememb za glasovanje, predlagam, da jih ne podpremo, kaj ti duh predlogov sprememb je vključen že v naših kompromisih. Kakor je povedal kompromis oziroma komisar, zelo pomembno je, da predlog sprememo še v tem mandatu, zato da bo začela mreža delovati hitro in učinkovito. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je konec. Glasovali bomo jutri ob šestih, sedaj pa prekinjam do začetka glasovanja ob šestih. Thank you. Thank you.